stališče sveta v prvem branju, eh, tudi eh, utemeljitev in tudi izjavo komisije v zvezi z eh, odločitvijo parlamenta in sveta o oznaki evropske dediščine. Jutri se začne tromesečni rok in sicer do 16. septembra oziroma od 16. septembra 2011 naprej. Hvala lepa in sedaj pa dajem eh, besedo. Veronik De Kajzer za to pomembno izjavo, ki jo ima. Eh, hvala lepa, opravičujem se za eh, to, da prekinjam, vendar predn začnemo, bi vas rada opozorila, na primjer Rafa, Rafe Nažet, eh, to je sirijska psihoanalitičarka, ki jo zelo dobro poznamo v Franciji, ki je pa bila v Damasku aretirana prejšnji teden. E, torej ima e, e, hči, ki je bolna in je izginila sedaj v e, Siriji. Veste, da je tam veliko oseb izgine in eh, če ničesar eh, ne eh, ukrepamo, potem ti ljudje tudi dejansko dokončno izginejo. Prosim, da ukrepate seveda v skladu z mojim pozivom. Hvala lepa, sedaj lahko začnemo z Belarusijo in lahko začnemo z primerom Alesa Bjalackega in besedo ima gospod Romeva Irueda. Hvala lepa. Ne govorimo prvič o Belarusiji in ponovno moramo izraziti skrb zaradi tega, ker se uh, situacija človekovih pravic in zagovornikov uh, človekovih pravic slabša. V skupni resoluciji izpostavljamo dejstvo, da so oblasti izkoristile tudi mednarodno eh, eh, sodelovanje in tudi eh, podatke, ki so jih prejeli od Polske in Litve. Izkoristili so tudi podatke o mednarodnih transferjev, ki so pravzaprav namenjeni preganjanju zločincev in preganjanju kaznivih dejanj. S tem se pravzaprav borijo proti demokratični opoziciji in Mi moramo to obsoditi. Mi dejansko obžalujemo, da so finančni organi Polske in Litve ravnali tako. V skupni resoluciji nismo zapisali, da obžalujemo sodelovanje eh, Škotske banke in drugih eh, eh, evropskih bank z beloruskim režimom. Mislim, da je to zelo hudo. Tu gre za resno zadevo. Eh, sicer so se te banke odločile, da bodo prekinile s to dejavnostjo, vendar mi vseeno pozivamo vse banke v Evropi naj prekinejo finančno sodelovanje z beloruskimi oblastmi. Mi moramo uh, nehati ravnati uh, kot do sedaj, mi moramo tudi uh, spremeniti naše delovanje iz preteklosti. Hvala lepa, gospod Romeva Irueda, gospod Tenok. Eh, situacija v Belorusiji je obžalovanja vredna. Eh, 20 let je od paca eh, Sovjetske zveze in v Belorusiji se uporablja sila preganjanje. Bo, jujejo se proti eh, opoziciji in tega seveda ne moremo kar tako sprejemati. In zaradi tega ta eh, parlament in moja politična skupina eh, želi, da bi Belorusija šla po. Eh, Po, ti, po kateri so šle tudi druge države nastale na tleh eh, Sovjetske zveze in sicer po poti eh, demokratizacije beloruska eh, javnost je pripravljena eh, tudi na eh, prave svobodne volitve in da se to zgodi, moramo seveda tudi mi dati jasen signal. Mi se moramo še naprej pogovarjati z demokratsko opozicijo, mi moramo z našimi dejanji in z načrtnimi sankcijami proti režimu pokazati, da te situacije ne bomo več prenašali. Mi moramo tudi zamrzniti finančno finančno pomoč režimu, dokler ne bodo eh, spustili eh, vseh eh, zagovornikov človekovih pravic kandidatov za predsedstvo in njihovih podpornikov. In Belorusija kot država Eh, ima seveda kultivirane in izobražene ljudi in eh, veseli smo, da smo pač srečali tudi poslance in eh, videli, da je Belorusija bistveno več kot Lukašenko. Hvala lepa, sedaj pa gospod Paleckis. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik Lukašenko je sprejel odločitev, da spusti 11 političnih zapornikov, ki so bili uh, Eh, obsojeni po 19. decembru. Eh, ta odločitev prav gotovo ni naključna, temveč je bila sprejeta danes, ko razpravljamo o tej resoluciji in eh, ko smo imeli tudi prvi sestanek skupščine Euronist. To je prvi korak, vendar to seveda ne zadošča. Mi moramo obsoditi dejstvo, da so zaprli eh, eh, borce za človekove pravice Bjalickega in eh, mi moramo seveda obnavljati naš dialog z Belorusijo, vendar šele potem, ko spustijo vse politične zapornike. Države članice bi morale koordinirati tudi mehanizem varstva osebnih podatkov v um Eh, pravnih zadevah, takrat, kadar imajo pač eh, opravka z nedemokratičnimi državami. Mi moramo tudi pozvati Belorusijo, naj se odzove na predlog komisije in naj eh, začnejo pogajati o eh, zmanjšanju eh, pristojbin za vize. Eh, gospod Donski, torej to ni prvič, da razpravljamo o eh, preganjanju zagovornikov človekovih pravic v Belorusiji. Eh, člo, dostojanstvo, človekove pravice in podobno eh, niso stvari, ki bi jih spoštovali v tem eh, režimu. Prihaja do kriminalizacije disidentov, prihaja do ustrahovanja in vrhunec je seveda to, kar se je zgodilo Bjalickemu. Dejstvo je, da so ga zaprli tudi, ker pač je menda uh, skrival določene dobičke. In tu gre za režim, ki ne spoštuje osebnih svoboščin. Uh, hkrati uh, ni dovolj, da uh, govorimo o tem. Uh, Mi moramo upoštevati tudi specifične uh, vidike beloruske uh, Eh, družbe eh, in vendar ne smemo pač eh, dovoliti, da bi ta režim svojo logiko usiljeval nam. In zaradi tega moramo reagirati močneje kot kdajkoli prej. Obtožbe Alesu Bialickemu so seveda oblikovali tudi na podlagi podatkov, ki so jih prijeli na podlagi bilateralnih eh, sporazumov o pravni pomoči in mi moramo seveda zagotoviti, da se te stvari ne bodo več ponavljale, naprimer v Litvi v Ministrstvu za pravosodje. Eh, mi seveda ne smemo ustvariti iluzije, da se bodo eh, beloruske oblasti izvlekle in da bomo vsi pozabili. Alesa Bjaleckega je treba izpustiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Donskis. Naslednji je gospod Preda. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Gazete... Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Eh, časopisi od včeraj marsikje v Evropi zapisujejo, da je nacionalna valuta v Belarusiji padla za 40 odstotkov zaradi krize. V časopisih pa niso pisali o tem, da gre tu za plansko gospodarstvo in eh, tako kot drugot je ta vrsta gospodarstva v zatonu. Plansko gospodarstvo je tudi povezano s politično represijo, tako kot v drugih totalitarnih eh, državah. Eh, eh, zaprtje gospoda Bjaleckega je samo eden izmed primerov kršitev človekovih pravic, ki smo jih obsodili. Tudi mi zahtevamo sedaj, da ga takoj spustijo na prostost. Eh, gospod Bjalecki je predsednik v jasne in Mi zahtevamo seveda tudi, da eh, črtajo določene eh, člene iz eh, zakonika, s katerimi so ga zaprli. Hvala lepa. Sedaj pa začnemo s poslanci, ki govorijo v imenu političnih skupin. Najprej gospod Sogor za ELS. Mikrofon, prosim. Mikrofon, prosim. Najlepša hvala. E, e, gibanje za človekove pravice Vjasna je primer e, demokracije, nastanka civilne družbe, in treba je spodbujati tudi druge osebe in organizacije, naj bodo tako pogumni in naj prisilijo Belorusijo, da eh, spoštuje človekove pravice. Eh, tu eh, seveda imamo direkt diktaturo, ki se loteva zastraševanja prebivalstva in In zaradi tega je tudi eh, mednarodna reakcija zelo pomembna. Pomembna je reakcija Evropske unije. Moramo biti jasni, Belorusija mora spoštovati načela demokracije, človekovih pravic in eh, če eh, se tega ne bodo spoštovali, potem tudi ne morejo sodelovati za državami Evropske unije državljani Belarusije morajo vedeti, da je Evropa na njihovi strani. Eh, hvala lepa. Sedaj je gospod Repo za eh, socialiste in demokrate. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Belorusija tepta človekove pravice in moti delo opozicije in novinarjev. Eh, po predsedniških volitvah so protestnike obsodili na večletne zaporne kazni. Zelo znan. Zelo znano osebo so uh, tu zaprli in To je tipično za to državo, vendar obveznosti na področju človekovih pravic morajo spoštovati in vsak bi moral imeti pravico do eh, svobodnega izražanja. Država eh, brez eh, svobodnega dialoga je nespremljiva. Mi moramo ohranjati politični dialog, dokler ne bodo spustili političnih zapornikov in dokler ne bodo spoštovali Eh, človekovih pravic. Eh, sedaj pa eh, gospod Gerbrandi za Alde. Hvala lepa. Ravno kar sem se vrnil z plenarnega zasedanja Euronista, ki je potekalo brez prispevkov beloruskih kolegov. To je seveda zelo škoda za celoten proces Euronista. Hkrati pa je seveda to obžalovanja vredno zlasti za prebivalstvo Belorusije in kriv je samo predsednik Lukašenko eh, svojim režimom. Eh, Lukašenko je pred časom napovedal, da bo eh, spustil politične zapornike na prostost. Ali ga sedaj skrbi, ker je gospodarska situacija slaba? Eh, ales Bjelecki eh, ni eh, videl nobenih sprememb in ta parlament na srečo stalno pritiska na Lukašenkov režim in upam, da bo še naprej tako, da ne bo prišlo do zastoja. Mi moramo pomagati prebivalstvu, izolacija ni dovolj, to so tudi povedali drugi kolegi. Hvala lepa, gospod Bjelan za ECR, prosim. Eh, eh, brutalne aretacije in aretacija Alesa Bjaljackega eh, so seveda obžalovanje vredne. Hudo je, ker so tu pleteni še polski in litvanski organi. Mi ne moremo ostati nedejavni dogodki v Belorusiji, kažejo, da je pred nami veliko dela. Mi potrebujemo neko odločno stališče v Bruslju uh, do Belorusije. Samo na ta način bomo lahko spremenili situacijo v Belorusiji. Pozivam gospoda Lukašenka naj eh, spusti vse politične zapornike. Pozivam beloruske oblasti naj legalizirajo vse socialne organizacije in naj garantirajo eh, demokratične pravice. Pozivam evropske organizacije in institucijo naj povečajo pritisk na beloruske oblasti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj gospa eh, Veržja za GUE NGL. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Za govornik. Eh, človekovih pravic in podpredsednik Mednarodne federacije za človekove pravice. Eh, je eh, tu seveda predmet govora in kot rečeno, Ales Bjelacki je podpredsednik te Mednarodne federacije in zaradi tega tudi želim govoriti o tem. Mi bi uh, lahko pomislili, da gledamo skozi določeno prizmo na določene države, vendar mi vemo, kako je situacija v Belorusiji in kako se slabša. Prihajalo je do prepovedi delovanja, naprimer za vjasno in vjasna je iskala seveda možnosti financiranja in sedaj pač te zneske, ki so jih zbirali na računu za jasno uh, Rus, eh, beloruske oblasti izkoriščajo, eh, češ da gre za eh, osebno prikrivanje dobička v posebnem velikem obsegu, češ da gre za osebni denar Alesa Bjalackega. Treba je tudi seveda upozoriti na to, da sta Litva in Polska posredovala informacije Belorusi, informacije, ki so pravzaprav namenjene boju proti terorizmu. In uh, tu gre seveda um, za nekaj, kar se je zgodilo nehote, vendar treba je dejansko povečati pritisk uh, na vse, zato da se te stvari ne bodo več dogajale in da bodo tudi uh, pustili uh, Alesa Bjelackega na uh, prostost. Hvala lepa, gospod posvet je naslednji. Gospod predsednik. Zahtevamo um, spustitev gospoda Bjelackega na prostost, uh, zahtevamo podpiranje demokratske opozicije in svobodnih medijev v Belorusiji in zahtevamo tudi zamenjavo sistema in uh, uvedbo uh, demokracije in pravne države. Mi ne smemo uh, Eh, zamujati in ne smemo gledati proč, tako kot smo to storili v Afriki in ne smemo sprejemati diktatorskega režima sredi Evrope. In zaradi tega eh, je bilo pomembno, da smo že v prejšnjem mandatu in gospod Albert Des me je podpiral pri tem, eh, torej da smo se borili za to, da bi vzhodno in južno partnerstvo ločili med sebojno. Kajti včasih so stvari metali v en lonec in vzhodno partnerstvo se nanaša izključno na evropske države in ta teden smo naredili pomemben korak v to smer. Češkemu predsedstvu sem zelo hvaležen, kaj ti leta 2009 je na praškem vrhu eh, izvedlo to ločitev, ki smo jo vedno zahtevali in polsko predsedstvo bo eh, eh, ob koncu tega meseca lahko nadaljevalo delo. In Belorusija ni demokracija, mora postati demokracija zato, da bomo tudi ta del Evrope vključili v naše integrativno delo. Hvala lepa. Sedaj pa uh, gospa Geringer de Odenberg. Hvala lepa, gospod predsednik. Zaprtje Bjeletskega 4. augusta v Minsku je spet dokaz za nespoštovanje človekovih pravic v Belorusiji. Eh, on je zagovornik človekovih pravic, je aktivist in njegovo delo je naredilo velik prispevek pri zagotavljanju pravic eh, državljanov eh, v Belorusiji in očitek davčne utaje je zaradi tega tudi nesprejemljiv. E, tu so tudi izkoristili e, kazenski sistem Belorusije in s tem so pravzaprav tudi izkoristili civilno družbo na splošno. In gospod Bjalacki je samo eden izmed mnogih primerov, V eh, Belorusiji gre eh, za stalni boj zopr aktiviste, za človekove pravice, zopr eh, svobodne medije in prosim, da pozovemo Belorusijo naj takoj pustijo Bjelackega in naj prenehajo preganjati zagovornike človekovih pravic. Hvala lepa, sedaj pa gospa Jeten Maki. This is not the first time ni prvič in bojim se, da tudi ne zadnjič, da razpravljamo o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji. Primer Alesa Bjalackega je še posebej zaskrbljujoč in to je samo eden od eh, najbolj nedavnih primerov v dolgem seznamu kršitev človekovih pravic v Belorusiji. Gospod Bjalacki, vodja Centra za človekove pravice, je žrtev že dolgo časa trajajočega eh, sistema kršenja človekovih pravic strani beloruskih oblasti. Zato pozivam komisijo, kakor tudi visoko predstavnico Catherine Ashton, da okrepi prizadevanja v smeri obsodbe kršitev človekovih pravic v Belorusiji in da tudi podpre zagovornike človekovih pravic v tej državi. Še bolj pomembno je, pa pozivam na beloruske oblasti naj izpustijo vse politične zapornike in spoštujejo mednarodne standarde človekovih pravic. Hvala lepa, gospa Jetemaki. Gospod poslanec Maštalka ima besedo. Kolegice in kolegi, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Vsekakor sem eden tistih, ki si prizadeva za boljše razmere na področju človekovih pravic v Belorusiji. Vsaka država mora spoštovati standarde, ki jih je podpisala. Prav tako menim, da mora Evropska unija izpostaviti kakršnokoli kršitev človekovih pravic. Tudi jaz si želim, da bi vladala pravna država, da bi se zakoni spoštovali. Ampak verjetno imate tudi vi občutek, da gre tukaj za dokaj enostranski pristop. Spomnimo se, lansko leto je prišlo do spora med eh, izraelskim poveljnikom in humanitarnim eh, konvojem mladi. Več mrtvih je bilo. Eh, tudi letos so demonstratori v neki drugi državi zgolj želeli nove volitve in jih je zato več plačalo z življenjem. Prav tako je veliko držav začelo za nedeklarirano vojno proti Libiji ki je povzročila na stotine, če ne tisoče žrtev med civilisti. Ali se vam ne zdi, da je vendarle obravnavanje tega vprašanja ne najbolj prednostno vprašanje? Prav tako deklaracija človekovih pravic ni bila sprejeta leta 88, temveč eh, ob 50. obletnici, torej deset let kasneje, kot je zapisano v tem tej patetični preambuli besedila te resolucije. Prav tako ne povem, da je resnično žalostno, da je toliko malo ljudi v tej dvorani danes. Gospod Poslet, po postopku modre karte, gospod poslanec, sprejmete vprašanje po sistemu modre karte, gospoda Posleta. Izvolite, gospod Poslet, imate besedo. Hvala lepa. Eno kratko vprašanje bi imel za kolego Maštalko. Nisem čisto dobro razumel, ali hoče na ta način zagovarjati diktatorja Lukašenka. Prosim. Eh, ja, ja bih bil rad, gre bih omolil. Moram reči, da bi bil resnično vesel, če bi lahko imeli situacijo, ko ne bi bilo potrebno zagovarjati dvojnih merili in bi imeli enak pristop do vseh držav. Še eno vprašanje po sistemu modrega kartona, gospod Preda. Ne vem, ali gospod Maštalka sprejema moje vprašanje. Še gospod eh, Preda ima vprašanje v postopku modrega kartona. Gospod Maštalka, sprejmete to vprašanje? Ja, gospod Preda, izvolite. Za razliko od eh, gospoda Poslta, ki je kolega vprašal, ali zagovarja Lukašenka, bi ga jaz eh, vprašal, ali morda zagovarja Gaddafija. Odpoved. Izvolite odgovor. Ja, bojim se, da so tisti, ki so se z njim objemali v preteklosti tisti, ki bi jih morali vprašati. Sam osebno nimam nobene povezave s to osebo. Gospod Lisek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je sramotno, da se takoj za mejo Evropske unije zapre takšnega zagovornika človekovih pravic kot Jarež Pilatski, ki je zagovarjal druge preganjanje, ki, ki je pomagal njim in njihovim družinam. In zato mislim, da moramo sprejeti to resolucijo. Sprejeli bomo še številne druge resolucije, ampak eh, ne smemo si zatiskati oči. Predsednik Lukašenko ne prebira naše resolucije. Če pa jih eh, prebira, pa jih se očitno, eh, se očitno z njimi ne beli glave. Tako da pomembno je, da imamo kontinuirano politiko do Belorusije in Lukašenka. Lukašenko, njegovim eh, policistom, sodnikom, tožilcem moramo povedati in moramo sporočiti, da si bomo zapomnili njihovi, njihova imena, da bomo si zapomnili, kdo je tisti, ki predstavnike opozicije tlačijo v zapore. Še nekaj o polskih eh, oblasteh. Namreč generalno eh, državno tožilstvo je posredovalo te informacije vladi Lukašenka in tožilstvo je neodvisno od vlade, od parlamenta in vsi so tudi obsodili to dejanje polskega tožilstva in ga označili za skrajno neumnost. Hvala. Zdaj pa prehajamo na postopek proste razprave. Imam nekaj prošen za besedo. Začenjamo z gospodom Kelijem. Priprtje Aleša Biratskega 4. avgusta je samo še en primer hudih kršitev človekovih pravic in zlorab kazanskega sistema. Upam, da bo na nek način to še zadnji gib pred eh, smrtjo tega režima, kajti kot smo videli pri Gaddafiju in pri drugih, so tudi drugot ljudje zdaj eh, upajo ustati proti diktatorjem. imeti tako sijajnega zagovornika človekovih pravic v zaporu eh, iz naslova utaja davkov je popolnoma nesprejemljivo. Če bi bil morda obtožen umora ali česa podobnega, ja, tako pa mislim, da je to popolnoma nesprejemljivo. Zato mislim, da moramo podati jasen rok, do katerega ga morajo izpustiti in potem začeti z ustreznimi sorazmernimi sankcijami. Hvala lepa, gospod Kelly, gospod Sarjo Šolski. Strinjam se z vsemi obsodbami. Mislim, da je resnično grozno, da se zagovornika človekovih pravic obravnava na takšen način. Ampak tu ne gre zgolj za eno osebo. Naj nas spomnim na deklaracijo zasedanja skupščine Euronews, ki se je ravno kar končala v eni od sosednjih dvoran. Sam sem so predsedajoči delovne skupine za Belorusijo govore o prenehanju s preganjanjem opozicijskih voditeljev. Govori o 700 priprtih ljudeh, ker govori o tem, da so ljudi obsodili za nemire in pred tega je prišlo do uh, hišnih priporov, eh, pogodnih obsob in tako naprej. Zato prav tako obsojamo uporabo uh, sile, prav tako pozivamo beloruske oblasti, da ne nehajo groziti in uporabiti sile proti predstavnikom civilne družbe, prav tako pozivamo k zamrniti pomoči beloruskemu režimu, dokler se ne izpusti zagovorniki človekovih pravic, eh, predsedniške kandidate, njihove podpornike in tudi eh, novinarje in dokler se jih ne opere vseh obtožb. Hočem torej povedati, da potrebujemo spremembo sistema in to, če nam uspe obvarovati eno osebo, to še ne bo rešilo problema. Eh, Kaj ti Lukašenko jih nekaj izpusti in potem druge zapre. Tako da pravi, pravi razlogi tičijo druge. Prav tako ne povem, da skupščina Euronesta te resolucije ni sprejela zaradi nasprotovanja strani poslancev iz eh, petih držav in tudi zaradi zelo slabe zastopanosti predstavnikov našega parlamenta. Tako da težko govorimo tu in sprejemo resolucije tu, tam pa nismo storili ničesar. Hvala, gospod Obermajer. Gospod predsedujoči, priprtje zagovornika človeka Felica Aleša Bjelackega je veliko darec za režim v Belorusiji. Prav tako je Litva zelo neposrečeno pomagala Lukašenko v okviru dvostranskega sporozuma o preprečevanju pranja denarja in eh, utaje davkov. Tudi posredovali so informacije o a, eh, podatkih o bančnih računih v sosednjih državah in a, eh, to se kaže, kako občutljivo je lahko posredovanje bančnih podatkov v a, tujino. Sam osebno upam, da bodo diplomatske odnose med a, Vilniusom in civilno družbo v Belorusiji eh, zaradi tega vendarle ostali dobri, da ne bo prišlo do trajnih eh, eh, negativnih posledic in prav tako upam, da bo Aleš Piratski uspel. Gospa Esaja, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Ja ne vem, koliko krak letos že govorimo uh, o Belorusiji, kolikor smo že govorili o Belorusiji. Tokrat gre za Aleša Bielackega, uh, eh, predsednika Centra za človekove pravice. Jasno. Kot rečeno, obtežujejo ga, da naj bi skrival prihodke na bančnem računu v Vilnju. Vilnjusu. Ampak eh, gre zgolj za financiranje dejavnosti tega centra. S pomočjo oseb, ki so prav tako preganjene. Gre za poskus utišanja civilne družbe. Mislim, da mora Evropska unija vse stransko in eh, trajno Lukašenkov režim pripravljati do tega, da se to spremeni. Gospod Sonek, hvala lepa. Aleš Bjelacki je eden bolj poznanih zagovornikov človekovih pravic v Belorusiji. Samo dejstvo, da je prišlo do njegove aretacije, je vsekakor dejstvo, ki je negativno vznemirljivo. In mislim, da vse to kaže, kako previdni moramo biti pri posedovanju informacij v okviru pravne pomoči. In medsebojna pomoč v kazenskih zadevah je običajna praksa med vsemi državami v svetu, ampak to vrstno sodelovanje ne moremo izkoriščati ali pa ga eh, ciljno zlorabljati. Evropska unija mislim, da bi morala delovati proti eh, zlorab, zlorabam takšnih eh, ustaljenih pravnih postopkov za potrebe političnega preganjanja. In ravno zato je šlo pri aretaciji Bjalackega in kot je dejal moj predgovornik kolega Lisek, so tožilci, ki so to mm, dopustili tudi eh, predmet discipliniranja v polskem toživstvu. Pomembno je, da se predvsem vse odločimo na vprašanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Hvala lepa. No in še za zaključek v tem eh, krogu dobi besedo gospod Galer. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Izresno bi rad podprl to, kar je dejal kolega Sonik. Mislim, da od nacionalnih davčnih oblasti, vendarle lahko pričakujemo določeno politično eh, senzibilnost, če je jasno, da se takšen eh, dvostranski sporazum eh, sklenjen za diktaturo izkorišča v takšne namene. Tako da mislim, da je to jasno upozorilo nam vsem. Prav tako upam, da je zdaj eh, to. Eden zadnjih trenutkov, ko bomo govorili tu o kršitev človekov pravic v Belorusiji in upamo, da bo ta režim kmalo podlegel in da bomo potem lahko imeli važnejšo razpravo o sosedski politiki do Belorusije in da bomo Belorusijo resnično eh, lahko pospremili na poti v demokracijo z ustreznimi ukrepi, da bo to postala država, ki bo država blaginje. Prav tako se mi zdi dobro in mislim, da to tudi eh, naš parlament izkazuje, da izpostavljamo posameznike in njihovo usodo. Zato bi pozval tiste kolege, ki tega še niso storili, da se pridružijo pobudi mm, za vzpostavitev političnih partnerstev eh, oziroma političnih, da postanemo na nek način eh, politični eh, botri posameznikov, ki so preganjani in da se borimo proti anonimnosti teh oseb, ki se jih na ta način preganja. Hvala lepa. Gospod Galer, besedo pa ima komisija. Kakšno je vaše stališče do primera Bjalacki? Gospod Malmström. Hvala lepa, predsedujoči, poslanke in poslanci. Ja, komisija je vsekakor zaskrbljena zaradi razmer, zaradi eh, represije, ki jo izvaja belorusko oblast na civilno družbo, politično opozicijo in neodvisni mediji. Kot ste vsi dejali, eh, to ni prvič in eh, žal ne tudi zadnjič, kot jim govorimo v tem plenumu. Visoka predstavnica Catherine Ashton je od začetka leta že ob več priložnostih izrazila svojo zaskrbljenost nad dogodki v Belorusiji, prav tako je obsodila ponavljajoče se akte eh, represije nad eh, zagovorniki človekovih pravic, prav tako od, nad tem, da se ne podeljuje statusa neodvisnih organizacij civilno družbenim organizacijam. Danes eh, pozivamo za izpustitev Aleša Belaskega, pomenentnega zagovornika človekovih pravic, ki igra ključno vlogo v civilni družbi v Belorusiji. Nedavno so ga eh, protipravno pridržali. Eh, na podlagi obtožbe o utaji davkov, ki nima nobene pravne podlage. Menimo, da je pomembno, da preprečimo podobne situacije v prihodnosti. Interesi tistih eh, nevladnih organizacij, ki so morale odpreti bančne račune v državah članicah EU, zato da lahko prejmejo našo pomoč, moramo zaščititi. Preveriti moramo, do kakšne mere bi lahko uveljavili tudi ustrezne varovalke v ta namen. Kolega komisar Füle je julija sprožil pobudo za nadaljno usposabljanje mm, obedorskih nevladnih organizacij, prav tako je vse čas v stiku s predstavniki civilne družbe in opozicije. Prav tako v kontekstu neformalnega srečanja donatorjev in koordinatorjev, ki smo ga organizirali v Bruslju pod okriljem Evropske službe za nane delovanje. Prav tako eh, podpiramo gospoda Bialackega eh, za odvetniške stroške eh, v okviru našega posebnega svežne pomoči za žrtve represije, kar je komisar Fjule eh, tudi februarja že najavil v Varšavi. Še naprej bomo nadaljevali za uporabo vseh inštrumentov, ki jih imamo na voljo za podporo gospodu Bjelackemu in eh, drugim političnim zapornikom in žrtvam represije v Belorusiji, kajti njih je veliko, kot ste dejali. Prav tako smo zabeležili izpustitev, nedavno izpustitev nekaterih političnih eh, zapornikov in pa tudi predlog gospoda Lukašenke za eh, okroglo mizo o razmerah v državi. Ampak kakšenkoli resen politični dialog med vlado in politično opozicijo v Belorusiji zahteva izpustitev in rehabilitacijo vseh političnih zapornikov. Zavedani, zavezani smo nadaljemo izvajanje političnega pritiska na Belorusijo, da bo ta vendar naredila korak v smeri spoštovanja človekovih pravic, eh, načel pravne države in demokratičnih načel. V ta namen bomo še naprej izražali svojo zaskrbljenost Eh, izpostavlja tiste, ki so odgovorni za represivne ukrepe. Prav tako pa nameravamo še naprej pomagati beloruski civilni družbi, politični opoziciji in pa širši javnosti. Evropska unija bo prav tako še naprej mobilizirala mednarodno skupnost in na ta način skušala izpostavljati vprašanje kršitev človekovih pravic v Belorusiji. Prihodnji teden, na primer 20. septembra, bo visoka predstavnica za človekove pravice poročala eh, svetu za človekove pravice o razmerah v Eh, Belorusije na področju človekovih pravic na podlagi resolucije o razmerah v Belorusiji, ki jo je pripravila Evropska unija. Hvala lepa, gospa Malmstrom, za vaše jasno sporočilo. S tem je razprava o Belorusiji zaključena. Nadaljevali bomo po, oziroma glasovali bomo po obravnavi še dveh eh, primerov. Najprej so dan razmere v Južnem Kordofanu in Modrem Nilu besedo, začetek, kar tako dajem gospodu Tenoku.